Jutri nadaljujemo v skladu z dnevnim letom 19. oktobra od 9. do 12.30 in tako naprej. Torej 15. do 19.